La séance est ouverte. Nous... Seja se začenja, imamo vrsto srečen, ker odbor za proračun bo aktiven danes popovdne in jutri dopovdne in popovdne. Naj vas opozorim, da zelo verjetno. Jutri bomo imeli eh, relativno dolgo sejo, da obravnavamo stanje eh, agencij med 9 in 11 uri, uro. Eh, ura 30 bi moralo biti dovolj, torej če najavimo, da se bo seja začela ob 9, se potem začenja vsaj 15 minut kasneje, zato predlagam, da začnemo jutri kar ob 9.30, ampak da začnemo dejansko ob 9.30 30. Uh, eh, poleg tega pa bi želel še preveriti z vami. Bi želel preveriti, da uh, lahko potrdimo dnevni red. Gospod Depre, eh, ki bi bil na vrsti danes po točko 8, Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve, ETIAS. Torej, ta točka dnevnega reda um, bo uh, eh, predstavljena, ker gospoda Despreja ne bo danes tu med nami in zato bi obravnavali to točko jutri od 10.30 do 10.50. Torej, s temi spremembami lahko rečemo, da je dnevni red potrjen. Imate kakšne pripombe morda k dnevnemu redu? Če ne, potem rečemo, lahko rečemo, da je dnevni red tako potrjen s tema dvema spremembama. Hvala. Eh, pogajalska skupina, ki eh, jo vodi gospa Ederga Diazabal za dve, dva svežnja, kar zadeva zunanje naložbe, Eh, za trajnostno rast in kar zadeva svežen eh, v zvezi z eh, Evropsko investicijsko banko in v zvezi z zunanjimi posojili Evropske investicijske banke. Doslej ni nalete, nista naletela na dogovor v sklopu trialoga in torej pogajanja se bodo nadaljevala po poletnem odmoru in stanje bomo preverjali ob nas naši naslednji seji in sicer kljub vsem prizadevanjem gospe Gardija Zabal, ki je res uložila vse svoje moči v ta pogajanja. To je edino sporočilo, ki ga ima danes predsednik za vas. Zato bi predlagal, da gremo takoj na našo delavnico in sicer o postopkih, ki se uporabljajo na področju proračuna za skupno kmetijsko politiko. Ogledali se bomo eh, v sklopu te delavnice, eh, ki je bila organizirana na prošnjo Eh, našega odbora, eh, bomo zagotovili bolj podrobne informacije o delovanju eh, kmetijskega dela drugega razdelka v splošnem proračunu in tudi v zvezi z dopolnilnim pismom za področje kmetijstva, ki ga komisija sprejema vsako leto septembra. Imamo seveda predlog splošnega proračuna, ampak potem septembra imamo tudi vedno dopolnilno pismo. Ob upoštevanju vsega tega smo sklenili, da organiziramo to delavnico pred poletjem, ker smo želeli dati članom odbora možnost, da zberejo relevantne informacije na to temo, pred končnim eh, datumom za vložitev sprememb eh, k proračunu, ki leto zapade 31. augusta. Značilnosti skupne kmetijske politike je to, da se leto začne 15. oktobra v koledarskem letu in se zaključuje 16. oziroma se oprošča predsednik 16. oktobra v letu N, N in uh, se zaključuje 15. oktobra v uh, letu eh, N plus 1 recimo. In to je posebnost te panoge in zato, da postorimo vse, kar je treba v zvezi s proračunom, vsako leto se potem sprejema dopolnilno pismo. In uh, torej, uh, to je tudi področje, kjer smo tudi mi pristojni. Zahvaljujemo se gospodu Hojslerju, ki je direktor na GD za kmetijstvo in uh, razvoj podeželja, ki se nam je pridružil, zato da nam pomaga, da bolje razumemo delovanje uh, kmetijskega uh, proračuna. Um, preden predamo besedo uh, našemu strokovnjaku, pa uh, bi. Uh, prisluhnili našima dvema poročevalcema v zvezi z eh, proračunom z področja kmetijstva in sicer bomo prisluhnili gospodu Aliju in gospodu Ashworthu, ampak gospod Ali danes je zadržan, zadržan posredoval eh, je eh, sicer dopis, eh, v katerem eh, zelo eh, poglobljeno razmišlja o skupni kmetijski politiki in, in počrtuje, da s, eh, današnji postopki eh, ko gre za metode in tako dalje, eh, je treba dejansko eh, bolje premisliti. Razdelil bom kopijo izvoda eh, dokumenta, ki ga je oblikoval gospod Ali, zato da boste, se boste lahko poglobili v njegove poglede. Besedo bom torej predal drugemu poročevalcu, gospodu Ashworthu. Izvolite. Uh, chairman, thank you. Gospod eh, predsednik, hvala lepa. Kot ste povedali, eh, smo danes tukaj, da bi se pogovorili o proračunskem postopku na področju kmetijstva. Kolegi so zaprosili za to razpravo, zaradi tega, ker je s tem povezana cela vrsta podrobnosti, ki jih jih ne razumemo najboljše in zato je danes z nami gospod Hojsler, ki nam bo podrobneje predstavil mehanizme in kako delujemo. To bo še posebej zanimivo za kolege, se morajo bolje razumeti, kako deluje sistem in kako tudi instrumenti vplivajo na gospodarstvo. V okviru tega eh, večletnega finančnega okvira smo imeli težave, kot naprimer eh, embargo na ruske izdelke ali pa volatilnost eh, valut. Vse to vpliva in pritiska na kmetijstvo. Zaradi tega moramo s proračunskimi orodi najti dovolj prožen pristop, ki omogoča ustrezno podporo. Eh, gospodarstvo. Zato se že veselim predstavitve gospoda Hojslerja. Prav tako pa se moramo zavedati, da smo že čez polovico tega večletnega finančnega okvira, zato bi bilo zelo dobro, če bi v drugi polovici lahko nekaj več povedali o tem, kako lahko te instrumente prilagodimo, zato da se prilagodimo spremembam v prihodnosti ampak o tem bi lahko spregovorili po tem, ko bo spregovoril gospod Hojsler. Vsekakor bi bilo dobro voditi z njim tudi razpravo o prihodnosti. Trenutno pa se že zelo veselim kar bo, tega, kar nam bo povedal gospod Hojsler. Torej, <clears throat> bomo uh, ustregli vaši nestrpnosti in takoj predali besedo gospedu, gospodu Hojslerju. Gospod direktor, izvolite. Chairman, hvala lepa, hvala lepa, da ste komisiji dali to priložnost, da predstavi to precej strokovno zadevo povezano z proračunom in proračunskim postopkom v okviru kmetijstva. Poskušali smo pripraviti predstavitev, ki pokriva glavne elemente že vnaprej, se upravičujem, ker mnogi izmed vam te elemente že dobro poznate in mogoče se vam bo predstavitev zdela preveč površna, vendar se nam je zdelo mm, nujno, da zadeve nekako predstavimo celovito, tako da bi lahko boljše razumeli eh, celotno vzadje eh, proračuna. Na prvi prosojnici lahko vidite dva velika elementa skupne kmetijske politike oziroma proračuna, ki ga sestavljata Evropski eh, sklad, eh, kmetijski jamstveni sklad, ki pokriva predvsem neposredna plačila in eh, izdatke povezane z trgom. Tukaj govorimo o nediferenciranih sredstvih. Ta element je izjemnega pomena za vaše proračunske razprave. Drugi element je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ki pokriva programe na področju eh, razvoja podeželja. Tukaj imamo predvsem diferencirana sredstva, diferencirane odobritve, nekaj zelo podobnega, kot boste našli v strukturnih skladih. Poseben element, eh, na katerega ne moremo dovolj upozarjati, je eh, področje dodeljenih eh, prihodkov. Videli boste, kako pomemben element je to v trenutnem proračunu za postavljanje letnih proračunov. Eh, ta dodeljena sredstva, ki ostajajo v prvem poglavju kmetijskega proračuna, se črpajo iz finančnih popravkov in nepravilnosti. V preteklosti smo imeli tudi eh, mlečne dejatve več kot 800 milijonov v lanskem letu. Tukaj imamo tudi presežke, ki se prenašajo iz prejšnjih proračunskih let. To je eno od eh, ključnih elementov za pripravo proračuna, kar naredimo na začetku procesa, je, da si pogledamo potrebe v posameznem proračunskem letu, ko pripravljamo osnovitek proračuna, predlog proračuna proračuna in od tega potem odbijemo do deljene pri eh, namenske prijemke, ki imajo veliko vpliv na dejanske potrebe, ki jih izražamo v predlogu poročuna in so predmet eh, nadaljnih razprav v Evropskem parlamentu. Ker zadeva finančno upravljanje, finančni management, Če si pogledamo EQS, torej jamstveni sklad, Mislim, eh, govorili ste na ta zelo pomemben element in specifiko proračuna za kmetijsko politiko. Ne gre namreč za kole, koledarsko leto, kar včasih eh, bistveno vpliva na končno razpravo v tej hiši, ko potrjujete letni eh, proračun. Če si pogledamo na hitro, kako sistem deluje. Eh, države članice izplačujejo upravičence, potem podajo države članice ustresno izjavo in eh, komisija pravzaprav povrne sredstva, ki so jih izplačali države članice upravičencem. Tukaj imamo tri mesečno razliko, eh, oziroma razmak med tem, ko so plačani kmetje in eh, kot država dobi povračilo. Kaj še posebej pomembno, jeseni. Jeseni namreč eh, septembra pripravljamo dopolnilno pismo in septembra še nimamo dokončnih informacij o eh, zadnji prijavi, zadnji izjavi države članice, ki je za oktober do december. In eh, tukaj se v komisiji soočamo s precejšno mero frustracije, zaradi tega, ker teh podatkov ne moramo še vključiti v dopolnilno pismo. Se jih te podatke dobimo šele 28. oktobra. To je precej tehnično vprašanje, vendar pa mislim, da je to precej pomemben problem, ki ima tudi bistvene politične posledice v poslevanjem postopku. To je namreč nekaj, česar ne moremo spreminjati. Veste, da mm, imamo mesečno izmenjavo mnen z vami, kjer poročamo o mesečnem upravljenem delu na tem področju. Nekaj še o skladu za razvoj podeželja. Tukaj je sistem nekoliko drugačen, saj imamo samo četrte eh, letne eh, izjave oziroma obračune. Zadnji kvartal eh, pade potem v proračun 1 plus 1, kar seveda vpliva na proračunski postopek. Kar zadeva predlog proračuna za leto 2018, imamo potrebe 11,8 milijard eh, za plačila. In trenutno mm, smo na 50-50. normalni hitrosti. Tukaj imamo letne ukrepe z 54 odstotki sredstva to so ukrepi podobni neposrednim plačilom za eh, kmetijske in okoljske eh, scheme, eh, za omejitve, gre za letna plačila, ki so dokaj stabilna in predvidljiva, kar nam seveda zelo pomaga pri načrtovanju poračuna. Drugi del pa so večletni ukrepi, ki so večletni ukrepi, kjer imamo podobne zadeve kot strukturni skladi, jih je v začetku obdobja traje nekaj časa, da se zadeve zaženejo, potem pa z pravilom N plus 3 zadeve pridejo običajno v novi večletni finančni okvir. Ta slika zgleda mogoče nekoliko zapletena, vendar pa je zadeva sama zelo enostavna. Barve predstavljajo spremembe skupne kmetijske politike v desetletji, rumena in rdeča, predstavljata stare ukrepe kmetijske politike, če je temu govorimo tako izvozna nadomestila in tržne intervencije. Zato je šlo pri kmetijski politike nekoč. Če si pogledamo zadnji stabilni okvir, od leta 2007. E, tukaj imamo to označeno za zeleno, to so predvsem neposredna plačila, deloma gre za razvoj podeželja. Za tem dvema ukrepom pravzaprav pokrivamo večino e, izdatkov znotraj skupne kmetijske politike. In ta slika nazorno kaže, kako se je kmetijska politika spreminjala skozi desetletja. Eh, še na nekaj bi opozoril. Zdi se, kot da smo povečali proračunska sredstva. In morali pa bi povdariti, da izhajamo iz situacije, kjer je eh, skupna kmetijska politika predstavljala 70 odstotkov in več evropskega proračuna. Ob koncu tega obdobja pa bomo na 34 odstotkih. Eh, ta relativno povečanje v številkah je, je treba videti vizavi zmanjšanju pomena kmetijske politike v celotnem evropskem preračunu. Tukaj pa imamo tortico, ki prekazuje trenutni večletni finančni okvir. Tukaj imamo medinstitucionalni sporazum glede večletnega finančnega okvira 2014-2020. V poprečju je delež eh, kmetijske politike 38 odstotkov, zdaj smo na 34 odstotkov, skratka zmanjšuje se vse čas, trenutno pa smo pri 38 odstotkih v poprečju. če si vzamete 27 eh, eh, za stalne ukrepe in razvoj podeželja. In pridemo na naslednjo sliko, ki je nekoliko drugačna oziroma se spreminja. Države članice imajo namreč priložnost, da eh, preklapljajo z enega stebra na drugega in kar vidite tukaj na drugega, tej tabeli eh, so ti transferji, za katere so se odločile države članice. Ne, da bi se spuščal podrobnosti, lahko vidimo, da imamo 2014 dokaj nizko številko za razvoj podeželja. Imamo prehod med dvema programskima obdobjema odločitev glede tega bila sprejeta decembra 2013, novi večletni finančni okvir pa se je začel januarja 2014, kar je vplivalo na to, da določeni programi niso bili odobreni in da še nismo dosegli eh, stalne hitrosti izvajanja projektov. Če si pogledamo izvajanje in kjer smo sedaj, gospod Ešol, vi ste povedali, da smo zdaj že precej daleč v večletnem finančnem okviru. Imamo precej visoke stopnje izvajanja pri neposrednih eh, plačilih, 27,8 eh, odstotkov, to je dokaj visoka številka, če upoštevamo, dokoliko sprejem je prihajalo. V letu 2018 bomo imeli številke, ki bodo še više od tega, ker zadeva trg, treba je upoštevati, s čim smo se soočali v zadnjih letih, je embargo na uvoz iz Rusije. 1,7 milijard je bilo sproščenih za eh, posebno financiranje, potem pa imamo še področje sadja in zelenjave, mlečnih izdelkov mesa, o čemer ste glasovali tudi v Evropskem parlamentu. Samo da vas spomnim, krizna rezerva je nov element eh, večletnega finančnega okvira, znižanje eh, izločil eh, za vzpostavitev sklada za krizne razmere. Ta sklad ostaje še nedotaknjen, saj smo sredstva lahko našli druge, ko smo jih potrebovali. Kar zadeva področje razvoja podeželja, Dobro, zaključujem obdobje 2007 do 2013, 66 eh, zadev je zaključenih, eh, v letu 2016, v letu 2017 smo še napredovali tako, da bomo kmalo zaključili vse programe. Razlog za to, da imamo še vedno nekaj odprtih zadev, je v tem, da pravila pravi, da dokler imamo še odprt eh, postopek, da imamo še odprt postopek, Eh, obračunov, zaključnih obračunov, ne moremo zaključiti programov. Večina programov je torej zaključenih, eh, čakamo eh, še dokončne odločitve glede dokončnih poračunov. 2014 do 2020 je programov 118 programov, gre predvsem za letne ukrepe, je izplačila programov, kmetov za okoljske ukrepe in eh, podobno in tudi investicijski projekti, ki so načrtovani za večletno obdobje. Pomemben element, nekaterega bi vas tu pozoril in očistar bi lahko imeli koristi, je v tem, da eh, plučilne projekte, ni organi ostajajo stabilni v državah članicah na področju kmetiste, kar pomeni, da so ti organi ohranili akreditacijo, kar je omogočilo, da smo dokaj hitro prišli eh, do polne hitrosti pri izvajanju programa v državah članicah. Pri strukturnih skladih je, eh, je bila to namreč eh, velika težava, kajti nekatere agencije še danes niso vzpostavljene. Lahko bi rekli, da na področju razvoja podeželja eh, vse dobro teče. Eh, smo pri poprečju 19 odstotkov izdatkov, kar je v prvič in četrt leto 2017 dokaj dobro črpanje sredstv. Če si zdaj nekoliko bolj podrobno pogledamo, to tabelo. Na kar bi vas rad opozoril, so potrebe v primerjavi z proračunom 2017. Videli boste zmanjšanje, kar zadeva intervencije na trgu. 530 eh, milijonov, ki smo jih porabili 2017 za mlečni sektor. Veste, da si je sektor opomogel in zdaj ni nobenih eh, zahtevkov za dodatno podporo na tem področju, zato je prišlo do bistvenega znižanja. Dvesto sedemštirideset eh, sprememba v primerjavi 2017 pri neposrednih plačilih je nekoliko bolj natančna številka glede preč, pričakovanega izvrševanja neposrednih plačil. En pomembni znesek 1,7 milijard eh, pri eh, prijemkih je posledica eh, finančnih obračunov in odločitev v tem smislu, ki se izvajajo z običajno hitrostjo. Imeli smo namreč nekaj zamud zaradi finančnih popravkov držav članic, zato smo imeli nekaj let zelo visoke obračunov dodeljene eh, prejemke. Zdaj pa smo prišli na običajno hitrost, zato smo to bistveno znižali. Poleg tega, da imamo še manjše zmanjšanje pri prenosu iz eh, prejšnjega leta, iz leta 2017. To je pravzaprav povzetek tega, kar sem povedal trenutno ne vidimo nobene potrebe po dodatnih eh, kriznih ukrepov na področju živinoreje. 71 milijonov smo že potrdili za podaljšanje eh, scheme Unika strga za sadje in zelenjavo, kar zadeva neposredna vrečila. Eh, smo pri običajnem ritmu oziroma hitrosti in pričakujemo, da bo to tako ostalo tudi vrečila v preostanku obdobja. Države članice so uporabile nekaj svoje porožnosti za izboljšanje izvrševanja. Videli boste majhno zmanjšanje pri potrebah, kar pa ne pomeni nujno manjših izdatkov za sektor. Zdaj tega, ker imamo majhne vezanih namenskih eh, prejemkov, ki jih eh, lahko zdaj prerasporedimo. Ker zadeva razvoj podeželja, nimamo nekih dodatnih zahtevkov za obdobje 2.7.2.13. Na odložbe, ki jih pričakujemo leto 2017, eh, lahko vključimo v odobritve. Obdobje je 2014-2020 eh, smo pristani potovalni hitrosti, tako rekoč pri izvajanju. Imamo stabilne številke, ki jih bomo ohranili preostanku tega obdobja. Majhna podrobnost, ki je bolj političnega pomena. Imeli smo prispevek iz tega sklada za Evropsko solidarnostno enoto oziroma enote, ampak eh, To je v bistvu manjši znesek eh, pri vseh izdatkih, ki jih imamo na tem področju. In še zadnja prosojnica, gre za finančno disciplino. Postopek za zagotavljanje finančne discipline. Mi smo krizno rezervo v višini 400 milijonov na osnovi cen iz leta 2011 in moramo spostaviti vsako leto zaradi zmanjšanja posrednjih plačil kmetom. Zato je zelo podrobno predpisan postopek, ki nam natančno pove, kdaj moramo podati eh, predlog, kdaj se s tem ukvarja parlament in svet. V zadnjih letih je bil ta postopek zelo enostaven z vsemi postopek, institucijami. Tukaj komisija tudi nima predlogov za poenostavitve, zaradi tega, ker postopek dobro eh, deluje. Tukaj imamo zelo dober dogovor in kjer eh, ni veliko eh, prostora za spremembe, zaradi tega, ker zadeve temelijo na zelo natančnih kalkulacijah. žal imajo določene težave z tem, ker gre za dokaj eh, kompliciran instrument eh, za upravljanje in vse države tudi tukaj ne prispevajo. To je bilo nakratko nekaj o situaciji, v kateri smo danes. Upam, da nisem bil preveč površen. Seveda pa lahko poglobimo informacije, če boste imeli. Eh, takšno vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod direktor, za vašo strokovno predstavitev, ki naj bi pomirila uh, skrbi, ki jih je izrazil predsednik odbora za kmetijstvo, ki si je želel, da bi to. Uh, predstavitev odložili po poletju, ampak eh, načrtovanje naših dejavnosti je zelo težko organizirati in eh, zato pač eh, nismo hoteli niti pač posegati v postopke, ampak se držati enostavno metode, ki je predvidena. In torej zato smo sprejeli vas kot predstavnika GD za kmetijstvo. Ob koncu te predstavitve se, naj se vam še enkrat zahvaljujem za jasnost in za um, zelo tehtne vsebine, ki ste jih posredovali. Prav gotovo imamo še dodatna vprašanja za vas in zato bom kar odprl razpravo da razprava se bo lahko nadaljevala še do 17.15 ali 17.20 minut. Bomo postavili 5-6 vprašanj, na katere boste potem naprošen, da odgovorite. Gospod direktor, prvi na vrsti je gospod Ashworth. Hvala lepa, gospod predsednik in eh, hvala lepa, gospod Hojsler. Te štiri zadeve ki bi jih eh, izpostavil nekaj komentarjev. Govorili smo o Evropskem kmetijskem jamstvenem skladu. Država šajnicah so imeli velike eh, probleme pri zamudah eh, izplačil kmetom, bi lahko to komentirali. Mislim, da so tu velike razlike med državami članicami in sam prihajam iz ene, kjer je to zelo velik problem. Mm, drugič, sem vas pravilno razumel, kar zadeva neplačane račune, kar je zelo pomembno vprašanje za odbor za proračun. Se se kmetijski proračun eh, dolgo obada za tem. Tretja točka se nanaša na dve zadevi, ki me zanimata. Kot eh, poročevalec za proračun, poročilo o poenostavitvi skupne kmetijske politike, ki se trenutno ukvarja tudi z poročilom revizije finančne uredbe. Me zanimajo vaše komentarje glede tega. Poenostavitev je seveda zelo eh, pomembna zadeva, ko gre za revizijska poročila. Mm, imamo tukaj upravka z zelo kompleksnimi uredbami, ki vodijo velike težave in ki bi jih lahko bistveno poenostavili. In še zadnji komentar, ki se je nanašal na graf, ki ste ga prikazali. Mislim, da je zelo koristen eh, ta varvni graf. Tako da si lahko ogledamo, kako se je financiranje eh, skupne kmetijske politike spreminjale. 57. leta smo imeli 90 odstotkov sredstev za kmetijsko politiko. Ja, rekli ste, da je zdaj na 34 odstotkih, kar uh, vam verjamem, čeprav mislim, da je na 39 odstotkih. Eh, sredstva, ki se tukaj porabijo, pa znašajo 58 milijard, kar je predvsej. Mogoče bi lahko komentirali, Tudi črno lukno v višini 10 eh, milijard zaradi stopa eh, zrušenega kraljestva. Ne vemo, kakšne alternativne ureditve bomo oblikovali. Lahko bi imeli norveški tip letnih eh, prispevkov ali pa druga skrajnost, bistveno višji tarifni, tarifna plačila tako da črna luknja ne bo tako velika kot pričakovano. Ampak eh, bolj pomembno vprašanje je eh, pritisk na druge prioritete eh, za poslovanje, varnost, gospodarska rast in podobno. Zato bi bilo dobro, če bi tukaj delovali dosledno, ko načrtujemo proračun posebej to velja za skupno kmetijsko politiko, ki ima dve funkciji. Najprej, da omogočimo oziroma zagotovimo eh, cenovno dostopnost oskrbo z hrano za 500 milijonov, kar ni samo mevno. Moramo pa tudi ugotavljati, da gospodarstvo ni v najboljši formi v zadnjih letih. In če pogledamo instrumente, ki jih imamo za financiranje kmetijstva, bi morali tu vključiti tudi okrepe za izboljšanje konkurenčnosti. Trenutni finančni instrumenti niso dobro prilagojeni prihodnim izzivom. Če si pogledamo enotna plačila, ki znašajo 70 odstotkov plačil eh, v skupni kmetijski politiki, ta zeleni del. Tukaj ne moramo nobene povezave med eh, temi eh, zelenimi enotnimi plačili in produktivnostjo. Imamo pa zelo pozitivni odziv oziroma povezanost med promocijo, tržno promocijo, dodano vrednostjo in podobnimi ukrepi. zato eh, bi morali omogočiti boljšo podporo, zato bi predlagal, da bi prihodnja politika pomagala eh, kmetom, da si bodo sami pomagali. Kaj pa zadeva vprašanje okolja ja, drugim, v drugem strbru, morali bi imeti proporcionalna plačila za eh, dobavo javnih dobrin vendar pa se te funkcije spreminjajo od države do države in regije do regije, zato me zanima. So financiranje v okviru drugega stebra, kjer moramo poštevati načelo ekvivalentnosti, ne vemo, zakaj bi, ne bi to sodilo pod prvi stebr, lahko pa bi dosegli večje sofinanciranje držav članic, In še nekaj, kar bi si želel, je obravnavanje tveganja, kar zadeva mm, škodilce, varstvo rastlin, mm, varstvo pred boleznimi in tako naprej. In tudi hibridni instrumenti, deloma z sodelovanjem zasebnega sektorja, kar bi pomenilo velike prihranke znotraj kmetijske politike. In na koncu bi še enkrat izpostavil področje poenostavitve eh, poročila Računskega sodišča, eh, kažejo na kompleksnost eh, poročuna na področju skupne kmetijske politike in tukaj imamo bistvene možnosti za poenostavitve. Veliko zadev sem izpostavil, pri nekaterih bi si želel vaš odziv vsega. Zanima me pa tudi, kako bi se lahko ti instrumenti spreminjali, ko bomo spremljali naslednjo kmetijsko politiko. Hvala lepa, vi ste dejansko obravnavali cel spektr eh, strokovnih vidikov in na to ste se spustili tudi na bolj politični teren. Torej, kako naj naredimo eh, SKP, eh, iz SKP neko pravo politiko, ki ne bo res kmetijska in skupna? To je vprašanje, ki eh, se ga zastavljamo od leta 2016 dalje, odkar je, eh, so prihodki kmetov pod močnim pritiskom. Besedo predajamo gospodu Anoju. Hvala lepa, eh, predsednik. Naj se navežem na to, kar je povedal kolega eh, Ashworth in eh, dejansko tukaj s poenostavljanjem lahko ustvarjamo tudi še dodatne probleme, ampak pri tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da imamo evropsko raven, ampak tudi nacionalno raven. Torej, to je tisti del odgovornosti, ki ga nosita tako Evropa kot nacionalne vlade, kako naj izboljšamo torej ta dialog med Evropsko unijo in nacionalnimi vladami. To je tudi pomembno. Zdi se mi torej pomembno, da se posvetimo tudi tem vidikom. Kaj pa zamude? Ja, zamude pri izplačilih, to je lahko uh, dramatično. V Franciji je to bilo res katastrofalno. Uh, za kar nekaj kmetijskih obratov, zato se moramo tega dobro zavedati, ker obstajajo tudi določena pričakovanja na strani kmetov. Mnogi eh, kmeti živijo ravno od subvencij Evropske unije, od skupne kmetijske politike. Drugače bi lahko zaprli vrata in eh, pač. Uh, šli v stečaj, če ne bomo imeli eh, eh, pa eh, možnosti, da se preživljamo z neko kmetijsko dejavnostjo, potem mladi se ne bodo več želeli posvečati tej dejavnosti. Še nekaj v zvezi z drugim stebrom. Tamle je zamuda, nastaja tudi zaradi določenih postopkov, ki so zelo zapleteni. Jaz sem tudi poskušal izmeriti zapletenost postopov v sklopu drugega stebra z različnimi, tam imamo različne ocene, ki jih je treba upraviti, x, y, z, exante, expost, treba je torej enostaviti te postopke, če e, nam bo to uspelo, bomo pospešili celoten razvoj. Potem pa nekaj v zvezi z skladi. Moramo uh, seči dlje uh, tudi na tem področju, moramo oblikovati mehanizme, ki naj omogočijo kmetom, da prebredejo uh, zdravstvene in podnebne krize. Ampak ob upoštevanju tudi nihanja cen, doslej nismo bili sposobni najti neke prave rešitve. In torej seveda moramo delati predvsem na a, osnovnih a, a, vzrokih, ki to povzročajo. Pravi, prava težava je samo bistvo SKP-ja in poenostavitev postopkov. Hvala. Hvala lepa, gospod Kolmel. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, najprej bi se izredno zahvalil gospodu Hojslerju za ta zelo dober prispevek. Bil je tudi deloma tehnične narave, se ji drugače tudi ne more biti. Ne bi se eh, tako posvetil tem tehničnim zadevam, eh, upravnim zadevam, ampak bi se zadeve, bi zadeve povezal z naslednjega večletnega finančnega okvira, kjer vodimo že prve pogovori, kjer smo v stiku z komisarjem Oettingerjem. In pekrat, ki smo se pogovarjali o mestni bilanci, o tekočem večletnem finančnem okviru, poleg vseh tehničnih strokovnih zadev, Se mi zdi zdaj pravi trenutek, eh, da se vprašamo, kaj želimo doseči v Evropski uniji in kaj lahko dosežemo. Vsi praktično govorimo o tem, da moramo zmanjšati birokracijo. Na abstraktni ravni se tukaj vsi strinjamo. Ko pa želimo zadeve konkretizirati, potem bi pa morali reči bobu bob. bob. Zdi se mi nesmiselno, da bi si po eni strani želeli čim več pristojnosti in na čim več področjih je želimo ponuditi podporo, po drugi strani pa želimo razgraditi birokracijo. To ne bo delovalo. To desetletje ni delovalo in tudi prihodnje ne bo delovalo. Če boste dobili priložnost in se pogovarjali z ljudmi iz računskih sodišč eh, v vaših državah. Če se boste pogovarjali z kmeti in boste videli, da jih močno jezi zelo zapletena birokracija, s katero se soočajo. Mm, sam poznam situacijo v Baden-Württembergu, kjer uradniki pravijo, da imajo ogromno dela in eh, da morajo delati strašne popravke zaradi predpisov takih, kot so zapleteni. Zato se moramo odločiti, ali bomo bistveno poenostavili pravila, kar pomeni, da bomo ene zadeve v eni državi interpretirali tako, v drugih pa drugače in to vzamemo za kup, ali pa razmislimo o tem, ne seveda danes, ampak pri pripravi naslednjega finančnega okvira kje lahko Evropska unija dejansko doseže neko dodano vrednost. In eh, v tem smislu bi postavil vprašanje vam, gospod Hojsle. Kje vidite možnosti spodbujanja kmetijstva, kjer se vam zdi, da je potrebno veliko birokracije? Kje lahko torej enostavno spodbujamo, kje je kmetijstvo, kje pa je to zapleteno? Tako da bi se vprašali, kaj početi na ravni Evropske unije, kaj pa prepustiti državam članicam. Seveda ne v škodo kmetov, ampak vprašanje je, zakaj mora vse teči preko Evropske unije. Določene stvari lahko opravljajo tudi države članice. Sploh, če upoštevamo situacijo netoplačnic, kjer eh, denar pošiljam najprej v Bruselj, da ga potem dobimo po zapletenih postopkih spet nazaj. V tem primeru bi lahko držav člani spričakovali, da one na nacionalni ravni opravijo svoje delo. S tem bi tudi bistveno zmanjšali birokracijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Toma. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Jaz imam dve vprašanje za komisijo. Bi nam lahko obrazložili, zakaj krizna rezerva ki je bila predvidena za krize. Morda je slišati nenavadno, ampak ni bila uporabljena. Čeprav smo imeli kaj nekaj priložnosti, torej kriza z, na področju živinoreje, vprašanje mlečnih izdelkov, zakaj to ni bilo uporabljeno, kateri so bile eh, razlogi in ovire in kako bi lahko to uporabili v vsakem eh, pač večletnem finančnem okviru, kako bi lahko spodobili spodbudili uporabo krizne rezerve. Drugo vprašanje, ker eh, je komisar Oettinger predstavil svoje eh, razmišljanje za naslednje finančno obdobje, eh, ko gre za tudi morebitno renacionalizacijo SKP-ja. Kaj bi se morda lahko dogodilo? Nekateri bi lahko mislili, da to ni slaba ideja. Jaz se eh, sprašujem in vas sprašujem, katere so lahko tveganja take ponovne nacionalizacije SKP-je, katere bi lahko bile posledice v sklopu uh, enotnega trga in sicer, če bi se znašli pač eh, pred tem, da bi bilo kmetijstvo v nacionalni pristojnosti, to bi postavilo na glavo ravnotežje na trgu in med državami članicami in to a, na podoben način, tako kot se je dogodilo recimo a, v, v zvezi z težavami, s katerimi se spopadamo na socialnem področju, na davčnem področju. Hvala. E, Oprostite, samo še kratko pripombo bi imela, ki ne zadeva komisije. Želela bi samo še dodati eh, nekaj. Razumem eh, kolege, ki si želijo več poenostavitve, ampak ko komisija predlaga poročilo omnibus, ki stremi za poenostavitvijo, potem nekateri med nami pa dodajajo predloge sprememb za to, da bi se povrnili nazaj na manj poenostavitve. Hvala. Hvala lepa, gospa Toma, da ste nas opozorili na nevarnost proti slovi. E, dejansko parlament si stalno želi poenostavitve, ampak s svojimi predlogi sprememb, s svojim perfekcionizmom pa enostavno še bolj zapleta pravila. In potem pa zahteva od e, komisije, da izvaja tudi te predloge e, sprememb, ki so jih uložili kolegi. <laughs> Predajamo besedo gospe predsednici Gresle, eh, ki je soporočevalka z gospodom, gospodom Ashwardom eh, za ravno področje poenostavitve. Ja, hvala lepa. Imela sem dve skupini obiskovalcev, tako da nisem uspela prej priti na sejo. Komisijo bi vprašala, nekaj. Eh, vsi se pritožujejo nad eh, kontrolo, nad nadzorom. Vsi se bojo kontrole kot besede, ampak eh, po mojem ne gre toliko za finančno kontrolo na področju kmetijstva, ampak tudi za strokovne kontrole. 16 uh, uredb z navskrižno skladnostjo ali pa uredbe, ki so povezane z dokazovanjem dobre prakse? Ali je kdo poskušal ugotoviti, koliko finančnih kontrol imamo na področju kmetijstva in koliko strokovnih kontrol? Bien, je ne vois pas d'autres. Hvala lepa. Zdi se mi, da se nihče drug ne prijavlja k besedi, zato bi vas prosil, da mi dovolite, da tudi sam postavim eh, določeno vprašanje oziroma dam pripombe. Na tehničnem eh, področju, ko pripravimo eh, večletno finančno obdobje, kako zagotovimo prerasporeditev sredstev eh, iz SKP-ja po državah članicah, kajti mimo eh, neposredni pomoči, eh, potem je treba določiti zelo podrobno, koliko dobi vsaka država članica in potem vsaka država bo preverjala, ali je prejela dejansko svoj delež. Zato bi želel slišati, če nam lahko razložite, kako v sklopu večletnega finančnega okvira se oblikuje narekuje dodelitev sredstev eh, in razporeditev med eh, različnimi državami članicami. Poleg tega pa bi želel eh, opozoriti na paradoks, kaj ti konec koncev tukaj gre za pomoč, ki jo zagotovimo k prihodku k naših kmetom, kmetov, ampak v resnici to prinaša sabo tudi določeno ceno. In eh, torej eh, kmeti, ki bi želeli stvari izravnati, eh, bi želeli to izravnati z cenami, ne pa s subvencijami. Torej govorimo o prosti izmenjavi, ampak to povzroča potem padec cen znotraj Evropske unije. In torej ali ne bi lahko prihranili na SKP, če bi eh, gledali na stvar nekoliko drugače, torej če bi eh, prosto trgovino obravnavali nekoliko drugače in tudi če bi eh, kmetijskim izdelkom oziroma pridelkom zagotovili drugačno ulogo tudi v sporazumih o prosti trgovini. In torej tudi recimo, če govorimo o prepovedi pesticidov. Če prepovemo uh, določene proizvode, naprimer glifozati oziroma nekateri drugi, ali ne bi bila uh, Evropa dolžna, da financira raziskave, zato da predlaga alternative, ki ne spodkopavajo konkurenčnosti um, evropskega kmetijstva. To so vprašanja, na katera sem želel opozoriti in torej zdaj, gospod direktor, vam vračam besedo, da odgovorite na različno vprašanje. Hvala lepa, predsednik. Sveda, me postavljate v dokaj zahtevni položaj, kajti eh, jaz sem si predstavljal, da bomo imeli tehnično izmenjavo v zvezi z celo vrsto eh, vidikov, ki so povezani z SKP. Ja, oprostite, eh, seveda verjetno. Eh, vsi skupaj vemo, da so stvari postale tako zelo zapletene, da je skoraj nemogoče obrazložiti voljivcem, kako vse deluje. In ko je politika tako zelo zapletena, da je ni več moče obrazložiti drugim, potem to ni več politika. Torej, eh, moramo se zahvaliti gospod Gresle, eh, ki eh, si prizadeva za to, da pridemo do neke prave pravce te ponosavitve. Hvala. Merci, merci, la... Hvala lepa, predsednik. Edino sporočilo, sporočilo, ki sem ga želel posredovati, eh, je pač to, da morda bi moral biti nekdo drug na tem mestu, zato da bi se lahko odzval na ta zelo eh, eminentno politična vprašanja, ki ste jih zastavili. <clears throat> Vsekakor pa. Bom, se bom poskušal lotiti vseh eh, vidikov, ki ste se jih dotaknili. Gospod Ashworth, Vi ste v pravzaprav s velikem povzetku eh, opozorili na celo vrsto občutljivih političnih vprašanj, s katerimi se v tem trenutku spospadamo in o čemer razpravljamo in kar bo predmet in vi se zavedate tega, da je komisar Hogan obljubil, eh, da eh, do jeseni bo pripravil sporočilo o modernizaciji SKP eh, in vse vprašanja, na katere ste opozorili, bodo predmet obravnave v tem sporočilu. Ampak zato, da bom bolj natančen, naj povem, da ste vi opozorili na roke za izplačila in gospa Tomas je dotaknila prav tako tudi tega vidika. Ne, gospod eh, Dona ne, morda, eh, ampak dejansko eh, to je res eminentno tehnično vprašanje, ampak ne zgolj to. Torej, Evropski parlament je vedno ustrajal na tem, da ehm, v zakonodaji moramo imeti določene roke za izplačila Eh, do katerih bo treba dejansko izvršiti ta izplačila eh, za kmete parlament je imel eh, vrsto eh, pobud, eh, tudi kar zadeve splačile iz drugega stebra. In sicer tako, da država članica ne mora odločati o tem, kdaj je, kdaj je pripravljena za izplačilo kmetom, ampak da so vnaprej določeni roki in če se teh rokov ne spoštuje, potem pride do hudih posledic za državo članico. In država članica, ki jo najboljše poznate, Eh, v preteklosti je bila dejansko tudi predmet eh, hudih popravkov, pozoril, eh, finančnih popravkov, popravkov, ki jih je bilo potrebno sprejeti, ker niso pravočasno izplačali denarja kmetom. Obstajajo razlogi, zaradi katerih lansko leto je bilo treba sprejeti in to velja predvsem za francoske razmire, ampak ne velja samo za Francijo, ampak tudi za druge države, ki so kasnile pri izplačilih in torej to je bilo prvo leto nove reforme in eh, torej na plano so prišla vprašanja, in na katere je komisija je opozorila, ampak hkrati tudi pokazala določeno razumevanje, ker nismo želeli preveč pritisniti na države članice čisto od vsega začetka, kajti to bi povzročilo veliko zmedo. Zato nam, imamo določena navodila, ki nam omogočajo, da smo podaljšali te roke, ampak seveda samo pod določenimi pogoji, ko je stvar pravzaprav nenadzorovana. Torej zdaj pa v tretjem letu po reformi, eh, če država članica opozori, gledajte, imamo težave z našo informacijsko tehnologijo, to ni zadostni razlog, da jim, da jim zagotovimo podaljšanje teh rokov in jim dovolimo, da zamujajo pri plačilih. Ne, ker bistvo vsega tega je to, da kmeti prejmejo denar pravočasno. In eh, uprave pač morajo reševati težave, s katerimi se lahko spopadajo občasno. Eh, opozorili ste na kratko na to, kar eh, vsi eh, poznajo pod izrazom RAL, torej ehm, neporavnane obveznosti. Torej, to so neporavnane obveznosti iz drugega stebra in želim povdariti, da to ni zelo težko vprašanje, gre za zelo majhen zvezek, znesek, stvar zaključujemo in rešujemo in torej to ne bi smelo postavljati prevelikih težav. Potem pa vprašanje poenostavitve, na katero so v bistvu vsi opozorili. E, imate prav, mi smo oblikovali prednedavnjem predlog. Veste, da je bil sprejet delegiran akt v zvezi z reformo. To je bilo izglasovano v parlamentu pred nekaj tedni, ki vsebuje kar nekaj pomembnih vidikov v zvezi z poenostavitvijo. In eh, torej, ja, obravnavali smo osnovne vidike eh, SKP, eh, pri katerih eh, moramo zagotoviti tudi prav tako določeno poenostavitev in to bo eh, na vrsti v kratkem. Vsekakor to je neko dejstvo, ki. Eh, eh ki uh, ustvarja vedno večje uh, politične pritiske in zato je komisar Hogan to dal na sam vrh svojih prioritet. Uh, In to je brač, eh, temeljno vprašanje v sklopu SKP. In to temeljno vprašanje je tisto, ki nam bo omogočilo, da eh, se rešimo tega začaranega kroga da oblikujemo nove določbe, zagotovimo nove pogoje za upravičenost in da, gospod direktor, če dovolite, gospa Gresle v tem trenutku, eh, z oziroma na vaš predlog, želite podati eh, pripombo, kaj ne? Prejšnji teden v četrtek sem sodelovala pri pogajanjih odbora za kmetijstvo, pri trialogu eh, in sicer pri tistem delu omnibusa, za katerega je prestojen odbor za kmetijstvo. Na mizi so predlogi sprememb, po katerih naj bi eh, pač eh, od nič cela ena hektarja na en hektar povečali eh, pač površine, ki ne bodo v tem identifikacijskem sistemu, vendar to lahko imenujemo po enostavitev, hkrati pa eh, bodo nagrajeni tisti, ki se ne bodo potrudili. Kaj pomeni povečanje neenakosti za desetkrat pri površinah? Eh, glede te specifične točke, nenatančno spremeritvi z nič cela ena na en hektar, eh, torej v večini držav članic ni izgledanje, uh, mogoče preprečiti napak, uh, ko gre za tako majhne površine. Torej, uh, tu je napaka kljub samo relativna majhna. Cilj je, da kmet ne dobi preveč pomoči za to parcelo in kljub samo ostajajo stvari v normalnem okviru. Tudi če izkoristi to ne natančnost, to ni cela devet hektarja vendar prav imate, eh, mnoge eh, države članice nimajo velikih težav za uresničevanjem reforme. O tem se bo govorilo. Letos bo računsko sodišče za neposredne pomoči eh, strani komisije izdalo spričevalo o zanesljivosti. Torej, te pogoje uredbe je očitno mogoče izpolniti. Vprašanje, ki se tu zraven postavlja, je, eh, za kakšno ceno eh, bomo dosegli to natančnost, ali je cena upravičena. In eh, sedaj se navezujem na vaše vprašanje, kje je več napak, v prvem ali pa v drugem stebru, več napak je v drugem stebru, kajti v drugem stebru je več možnosti za države članice za eh, precizno ravnanje. V prvem stebru, v glavnem Brusel eh, določa zahteve, v drugem stebru pa država članica, regija, dežela eh, ohranja veliko manevrskega prostora, da bi uresničila dobre načrtne ukrepe, vendar to gre dosti krat vsega na račun eh, potrebe po nadzoru in eh, to dosti krat vodi v gold plating, v pretiravanje, se pravi, eh, mi imamo tu že bruseljska pravila in države članice jih še zaostrijo. Eh, in zaradi tega se eh, čuti eh, kmet zasledovan, zasledujejo ga evropski in nacionalni nadzorni organi. In še, gospa Gresle, vaše prvo in zadnje vprašanje je pravzaprav bistven problem. Tu gre za strokovno pravo, to ni povezano z eh, SKP-jem. To so pravila, ki jih mora kmet izpolniti eh, kot majhen prejemnik pomoči, zato da bi pravzaprav ustregel nacionalnemu sektorskemu pravu. Tu so morda pravila, ki so potrebna, hkrati pa se s tem povečuje eh, vtis, da prejemnika pomoči eh, obdajajo eh, nadzorni organi in, in sploh ne more več izpolnjevati svojih nalog. Sedaj pa spet v angliščino, ker še nisem odgovoril na vprašanje gospoda Ashworta. Gospod Kolmel bi prekinil. Samo da to osvetlim, gospod Heusler. Eh, gospa Gresle je upravičeno navedla en primer poenostavitev z nicila ena hektarja na pod enim hektarjem. Eh, o kolikšnih zneskih govorimo tu? Kakšna je povprečna vrednost? Koliko pomoči dobiva posamezni kmet? Kolikšna eh, kolikšen je sporni znesek. Ko gre do enega hektarja, gre za znesek z 300 evrov, se pravi povišanje z 30 na 300 evrov. 12 milijonov na eh, leto več za SKP. Ja, zato, ker smo pač zaokrožili. Problem je v tem, da sicer bi nekateri izpadli iz meritev, se pravi vsi pod enim hektarjem, vsi, ki so nad enim hektarjem, pa morajo uh, enako meriti, ker morajo pravzaprav dokazati, da so pod novim vem, tolerančnim pragom. Uh, no, problem je, da si morajo kmetje privoščiti uh, nov uh, merilni sistem in če izpadajo tisti pod enim hektarjem, uh, je to, uh, ti so itak uh, zunaj. Uh, vendar, isto delo imam, če imam toleranco nič cela ena ali pa nič cela devet. To se vedno pozablja. Gospod Gajer. No, nisem pričakoval, da bom tako hitro prišel na vrsto. Ta razprava je zelo zanimiva. Če si predstavljam, eh, navezujem se na to, kar je govoril gospod Kölmik. Ali tvegamo 300 evrov na kmetijo? Vprašanje je. Eh, ali eh, si prihranimo delo ali ne? To je vprašala gospa Gresle. To je zanimivo vprašanje. Tu moramo biti iskreni v parlamentu. Ne gre oboje. Ali bomo sprejeli določeno negotovost pri višini prispevkov, ki jih plačuje EU. Ko sem jaz tukaj začel, je komisija bila zelo nespretna eh, s svojim predlogom, to je bilo slabo za PR. Eh, govorili so o eh, tveganje, ki ga lahko toleriramo. To je bilo slišati, kot da sploh ne kontroliramo več in ne gledamo. Vendar zamisel je in ideja je pravilna koliko smo pripravljeni plačati, da najdemo napake, ki se gibljajo eh, pod mejo cene same kontrole. Naprimer, če porabimo 10 tisoč eh, evrov za eh, postopek nadzora za to, da najdemo napake v višini 100 evrov. To gospodarsko ni smiselno in to lahko razložimo voljivcem. Ali bomo ravnali tako? To bi zmanjšalo birokracijo, to bi prispevalo k temu, da rečemo prav. Računska sodišča morajo to uh, preverjati, kmet pa bo razbremenjen. Ali pa bomo ustrajali na tem, da eh, kontroliramo vse podrobnosti. Potem se lahko postavimo pred voljivce in lahko rečemo, eh, izračunali smo zelo natančno napake do tretjega mesta za vejco in vsak, ki je 10 evrov preveč dobil, tega bomo prijeli. Hkrati nam bodo seveda tu očitali, da smo preveč birokratski in da se preveč trudimo eh, pri nadzoru. Mislim, da moramo o tem razpravljati kaj smo pripravljeni sprejeti, koliko naj stanejo kontrole, koliko želimo plačati za to in kaj bomo dobili v zameno. E, in občutek imam, da bomo marsikje dobili samo neko navidezno točnost. Posod bomo našli Eh, napake. Vedno, če pomislimo na identifikacijski program za parcele eh, v odboru za nadzor proračuna, smo razmišljali o tem. Mi ne vemo niti, ali so zračne slike um, aktualne. Eh, potem pomislimo, imamo gorski pašnik, ki se zarašča. Če je tam E, na pašniku eno drevo, je to še vedno pašnik. Če pa deset dreves bo računsko središče reka, da ni več pašnik, temveč e, gost. Tu postaja kategorizacija prava norost e, in dobimo neko navidezno natančnost in preganjamo fantome. Torej, koliko kontrole se splača in kje bomo dopustili določeno negotovost vsega. Eh, zaradi tega, ker bomo prehranili pri upravnih stroških. Eh, prepričan sem, da bo nekje v romenem stisku spet pisalo, da se je nekdo nekaj prilastil, potem bomo ravnali spet drugače in potem bomo spet morali eh, dokazati do zadnjega centa. Mislim, da moramo tu postati bolj sproščeni. Gospod direktor. Répondre aux remarques de M. Guerre ou, ou... Eh, komu naj odgovorim, gospodu Gajerju, ali naj od, nadaljujem z odgovarjanjem na prej zastavljena vprašanja. Recimo, da se gospod Gajer navezuje na gospod Greskle. Kaj so najmanjši zneski, ki se izplačujejo v okviru SKP-ja? Tu imamo nekje zelo majhne zneske, nekaj sto evrov. V nekaterih državah z majhnimi strukturami imamo kmete, ki dobivajo res malo. Komisija je večkrat naredila predlog, da določimo neko minimalno vsega, vrednost za upravičence, svet pa je to vedno zavrnil zaradi razumljivih razlogov, kaj ti ponekod je zelo veliko upravičencev, ki prejmajo majhne zneske. Potem pa imamo poenostavljen pavšalni znesek, torej eh, to uporabljajo nekatere države članice, morda pa ta instrument ne uporabljajo dovolj, ki bi lahko imeli od tega korist. Naj pojasnim eno stvar. Naš sistem Torej, vzemimo primer 300 evrov. Ta toleranca, kaj to pomeni? E, 300 evrov ustreza enemu hektarju. Se pravi, tveganje za sklad je 300 evrov. Tveganje za upravičenca pa je 100 odstotkov njegove pomoči. Če on preseže x hektarjev, eh, ki je za, naš, za nas referenčna vrednost, če je on to presegel, bo zgubil vse. In zaradi tega nastajajo težave. Gospod Gajer je navedel primer. V Avstriji smo eh, pred dvema, tremi leti imeli take primere pašnikov, gorskih pašnikov in eh, revizija eh, je ugotovila napake in potem so ugotovili, da je vse bilo neupravičeno izplačano. Takšen je sistem ni neke tolerance, ni treba vrniti določen odstotek prejetega denarja. Ne, če ste skladni, če niste skladni s pravili, zgubite vso pomoč. Torej za kmeta je eh, tveganje bistveno više od 300 evrov, ker eh, so pravila taka, če je presegal uh, eh, toleranco eh, enega hektarja, lahko zgubi 25 tisoč evrov, ki jih je prejel kot kmet. E, tu je politika zelo kompleksna in tu postaja tudi za vas teže upravičiti stvari. Nadaljujte, prosim. Sedaj pa nadaljujem s seznamom vprašanj, zato da ne bi pozabil odgovoriti na določene stvari. Gospod Ashworth, naj se povrnem k vam. Govorili ste o Brexitu in razumeli boste, da jaz nikakor ne morem eh, dati nobenih napotkov, kam bodo šla pogajanja. Ta so se začela, finančne zadeve bodo igrale pomembno vlogo v teh pogajanjih, vendar jaz nikakor ne morem uh, odgovoriti na uh, vaše vprašanje tudi nimam informacij. Omenili ste uh, upravljanje tveganja in tu boste videli uh, novosti v SKP-ju. Prav gotovo ste brali uh, dokument Komisije o prihodnosti evropskih financ in tu je področje, uh, kjer uh, Imamo že konkretne predloge, torej v tem dokumentu so, komisija se bo prav gotovo o tem pogovarjala z vami in govorili ste tudi o eh, eh, bolj načrtnem izplačevanju eh, kmetom, gospod Oettinger in gospod Kecov. in gospa Krecu eh, sta eh, to obravnavala. Torej, tu gre za prihodnost te politike. Potem, eh, gospod Donenu, naj ponovim to, kar sem že prej povedal. Roke za plačila bodo tudi pri drugem stebru. Delamo na tem, to je bilo odločeno v zadnjem večletnem finančnem okviru. Ne želimo, da bi kmetje čakali predolgo. Potem uh, vprašanja v zvezi s poenostavljanjem. Na to sem odgovoril v kontekstu omnibusa. Upam, da se bodo tu stvari hitro izboljšale. Gospod Kölmel, povedal sem, da je drugi stebr. predmet eh, strožjih eh, nadzorov kot prvi, to slišimo od držav članic, naprimer tudi iz Nemčije. Tam imajo občutek, da so programi za razvoj podeželja preveč kompleksni, precizni, preveč zahtev. Tu morda samo eh, splošno opombo. Obstaja neka povezava med kompleksnostjo in zastavljenimi cilji. Z drugimi besedami, malo eh, kompleksnosti je pri neposrednih plačilih, če ne govorimo o delu, ki se nanaša na greening. Pogoj za dostop do neposrednih plačil je, da imate nekaj zemlje. Ko imate nekaj zemlje, dobite plačila. Torej, sistem ni tako kompleksen, poleg tega pa imamo še satelite in sredstva, s katerimi to lahko nadzorujemo. Eh, bolj, ko sprašujete po upravičencih. E, v e, drugem stebru morate pač e, imeti investicije, potrebujete poslovni načrt, potrebujete okolju prijazno investicijo, investicijo, ki spoštuje zdravstvene in sanitarne predpise. Več, ko zahtevkov dodajate, bolj vsega, načrtno, ciljno eh, eh, se bo vse izvajalo, vendar tu obstaja seveda tudi velika nevarnost, da bo šlo nekaj narobe, da naprimer upravičenec ne bo izpolnil vseh zahtev. In to je paradoks SKP-ja in mnogih drugih politik. Kot politik morate vedeti, ali želite imeti specifičen cilj, ki naj se ga doseže, ali pa želite imeti preprosta uh, pravila in to odločitev morate sprejeti v okviru vsake razprave o poenostavljanju. Tu potrebujemo odkrito razpravo. Gospa eh, Toma, sprašujete, zakaj krizna rezerva ni bila uporabljena? Pravila eh, pravijo, da je to zadnja možnost. Če v blagajni nimate več denarja, posežemo po krizni rezervi in ne prej na srečo ali pa žal, odvisno eh, stališča, eh, kljub eh, krizam, ki smo jim bili priča, je bilo vedno nekaj denarja v blagajni. Imeli smo neugodno situacijo nekaj let, imeli smo uh, uh, zelo veliko denarja v blagajni in lahko smo financirali te krize, ne da bi posegali po krizni rezervi. O tej temi boste prav gotovo razpravljali v teku naslednjega večletnega finančnega okvira. Tveganje renacionalizacije, to ste tudi omenili. Rad bi se skliceval na dokument Eh, komisarjev Oettinger in Krecu. Komisija je vse dala na mizo. To, kar pravite, je zelo pomemben argument, ki ga moramo upoštevati v tej razpravi. Kakšno je tveganje renacionalizacije? Kakšno je tveganje, da bomo v situaciji, kjer bodo nekatere države hotele in zmogle so financiranje, druge pa ne bodo ne hotele, ne eh, eh, zmožne, da to storijo. To je morda tudi pomankljivost pri pravilih o pravični konkurenci. Mi imamo torej pridelovalce na skupnem eh, trgu in dogaja se, eh, Eh, nepoštena konkurenca. Gospa Toma? Hvala lepa. Moje vprašanje je bilo, ali namerava komisija pripraviti neko študijo učinkov, eh, torej kakšne bi bile posledice renacionalizacije SKP-ja delne ali pa celotne. Ja, tu je eh, eh, vprašanje pravil državnih pomoči. Ali so ta pravila dovolj precizna, da se izognemo takim problemom? Ene izmed težav, ki jih boste imeli, je naslednja. Lahko imate eh, pravila o državni pomoči, ki preprečujejo nepošteno konkurenco vendar ali boste lahko imeli eh, neka pravila, po katerih je država dolžna sofinancirati. Torej, to je vprašanje. Torej, komisar je to dal na mizo, zato da sproži to odkrito in obvešeno razpravo. In na koncu, gospod predsednik, eh, vaši vprašanji. Uh, ključ za porazdelitev. To je zelo pomemben ključ v pogajanjih o večletnem finančnem okviru, tako je vedno bilo. In mi govorimo o temeljnih načelih SKP-ja imamo ovojnice, ki so zelo precizne in ki se porazdelijo za prvi stebr, za neposredne pomoči, torej vse državam članicam. E, države članice vedo, e, kakšn, dokoliko sredstev so upravičeni, potem je treba seveda to ustrezno črpati. Potem e, intervencija na trgu, to ni v ovojnici, tu se pač posega v krizi. V drugem eh, stebru eh, pa imamo politični dogovor med vami in svetom o dodelitvi sredstev. Eh, države članice vedo zelo dobro, da je to, koliko uh, sredstev lahko črpajo iz proračuna za SKP. To je pomembno za stabilnost politike. Ali je to pravi problem, to, da imamo letne proračune? Kaj ti eh, lahko se dogaja, da plačujemo kmetom takrat, ko tega ne potrebujejo, v krizi pa ne. Mi imamo pač letni proračun in vsak lahko vsako leto črpa eh, sredstva iz SKP-ja, to je skoraj da eh, absurdno. Kako se posloviti od tega letnega eh, pristopa? Ali bi se lahko zamislili, da se poslovimo od tega letnega pristopa, zato da bi se bolje prilagajali vpraš, eh, konjunkturi, da to je mogoče. Eh, mi imamo naprimer sisteme v ZDA, ki se naslanjajo na konjunkturo. Ne smemo pozabiti, mi imamo tu individualne pravice za upravičence v prvem stebru. Kmet, eh, ki izpolni pogoje, ima pravico do teh pomoči. To ni pač neka politična volja, to je pravica. Eh, vendar politika je eh, reševanje problemov, pravica pa je nekaj avtomatičnega. SKP je če dalje manj eh, politika in če dalje manj kmetijska politika, ker je drugi stebr zelo politika pomemben, določene poloči se renacionalizacijo. Se pravi, eh, tu gre za pristop SKP-ja. No, to, ta razprava ni nič novega. Ali bomo ohranili eh, sistem neposrednih pomoči, eh, letnih neposrednih pomoči v določenem obdobju ali pa želimo politiko, ko uh, Eh, kmetje dobivajo denar v krizi eh, eh, in glede na konjunkturo. Tu ne bi imeli pač pravice do denarja. Če gledate, kakšne so ameriške izkušnje, tudi te niso tako grozne. Ne, kar zadeva učinkovitost, ne, kar zadeva predvidljivost izdatkov. Če si ogledamo naš finančni okvir, si lahko težko zamislimo, da bomo čez eno leto imeli 10 milijard eh, v proračunu in v naslednjem letu 100 milijard. Če bi hotel odgovoriti na vaše vprašanje, bi bilo treba spremeniti celotno arhitekturo. Torej, mi eh, bi morda morali imeti finančni okvir, za sedem let. In v primeru krize bi pač eh, lažje ukrepali. Torej, sedaj imamo neko karikaturo sistema, ker smo v nekem, eh, ujeti v nekem letnem okviru. Sedaj bom dal eh, besedo stalnemu soporočevalcu, gospodu Ashfordu, ki bo zaključil to eh, razpravo s svojimi zaključki. Eh, veliko se je govorilo o poenostavljanju. Razumeli smo, da države članice eh, lahko zakomplicirajo evropsko zakonodajo in stvari postajajo še bolj komplicirane. Eh, torej, eh, regije tudi še dodajajo svoje eh, predpise. Torej, tu imamo tri različne ravni za kompleksnost in upravičenci se dosti krat pritožujejo in tisti, ki so mu najbližje, se potem zgovarjajo na Evropo, kar seveda ni dokaz poguma. Gospod Ešvort, prosim, predstavite svoje zaključke iz te razprave. Uh, well, Chairman, I should be... Gospod predsednik, bom zelo kratek. Zahvalil bi se gospodu Hojslerju. Imam nekaj sočutja zan, saj vem, da je prišel na strokovno izmenjavo oziroma tehnično izmenjavo, pristal po politični razpravi. Kar zadeva tehnično izmenjavo, smo dobili od vas izjemno koristne informacije, razložili ste nam, kako sistem deluje in zato sem vam zelo hvaležen. Ampak pri tem se vedno pojavljajo problemi, o katerih bo treba razpravljati. In stalno ponovajoča tema je stalna potreba po poenostavitvi. Kako pa to uravnotežiti ob zagotavljanju ustreznega nadzora, to je stvar politične presoje. Potem pa imamo še en politični element. Eh, kjer smo imeli spodbudno debato, je o tem, kako se lahko procesi spreminjajo, ko eh, razmišljamo o naslednji skupni kmetijski politike in uporabo teh eh, instrumentov. Sveda smo na začetku te razprave, vendar pa smo iz današnje razprave lahko marsikaj potegnili, zato se vam besrčno zahvaljujem, da ste prišli eh, k nam in nam podali to zelo koristno predstavitev. Hvala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 zaploskamo gospodu Heuslerju za vse čas, ki ga nam ga je posvetil, za vprašanje. Razumeli smo, da tehnika je tehnika, postopek je postopek, ampak mi smo izvoljeni predstavniki in izvoljeni si morajo zastaviti tudi politične cilje in dobro uporabljati tehniko. Eh, in ko je eh, stopnja zapletenosti taka, da politika, eh, politika ni več moč obrazložiti, potem je nujno, da ponovno opredelimo in preusmerimo to politiko. Hvala lepa lepa. Torej, eh, eh, vsem s tem smo zaključili eh, današnjo delavnico. Ehm, dejansko smo na predvečer razprav o novem mm, večletnem finančnem okviru in zdaj razpolagamo z dragocenimi informacijami, zato da obogatimo prihajajočo razpravo. Zdaj pa bom predal besedo našemu, našem, našemu splošnemu poročevalcu, gospodu Gajerju, ki je in, um, za proračun 2017 in gospod Muresanu za naslednji proračun za leto 2018. In uh, dejansko vas bom razveselil z tem, da najavim uh, to temo, ker uh, vsi boste lahko pokazali svojo dodano vrednost in bomo dejansko spregovorili o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih v proračunih za leto 2018. 2017-2018. Gospod predsednik, kar zadeva izvajanje pilotnih eh, projektov v tekočem proračunu, nimam kaj veliko povedati, ker o tem nimam nobenih podatkov komisije. Tako, da bi nekaj povedal o stanju pri pripravah pilotnih eh, ukrepov, ki jih predvidevamo za naslednje proračunske leto 2018 in bi predal besedo poročevalcu za dan. Naslednje leto 2018, ker k temu nimam kaj prispevati. Mikrofon. Yes, Mr. President, you are right. Thank you very much. Prav imate, gospod predsednik, ki ga pa žal nismo slišali. Smo pri pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih, kar poteka v različnih stopnjah. Eh, skrajni rok je bil 30. maj, to je bil datum, do katerega smo posamezne države članice, odbor in tudi politične skupine morali predstaviti odboru za proračun seznam pilotnih projektov, ki jih eh, želijo predlagati. Eh, odbor za proračun lahko to potem pošle komisiji v presojo. 344 projektov smo poslali komisiji, to je skupno eh, pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Prejšnji teden smo dobili oceno komisije in eh, podal bi vam pregled. Kot veste, mora oceniti eh, projekte z ABCD, ki je vse, A pomeni, da lahko pilotni projekti izvedemo, kot ga je predlagal parlament. 60 od 344 projektov je dobilo oceno A. E, te je torej moč izvesti. 54 jih je dobilo oceno B, ker pomeni, da jih je moč deloma izvesti. Ali tudi v celoti pod določenimi pogoji, e, če se prilagodijo. Veliki B pomeni, da je pilotni projekt dober, ampak ga je treba nekoliko prilagoditi ali deloma izvesti. 54 od 346 je dobilo takšno oceno, veliko 183 od 346 je dobilo oceno C, kar pomeni, da pilotni projekt, ki ga predlaga parlament, popolnoma pokriva trenutna zakonodaja oziroma zakonodaja, ki je v pripravi ali pa je zadeva že vključena v obstoječe programe. To se pogosto dogaja, da imajo eh, parlamentarci dobre ideje, vendar se ne zavedajo, ne vedo, da eh, se to vrstne zadeve že izvajajo, že financirajo v okviru obstoječih programov. Na to nas opozori Komisija 47 pilotnih projektov oziroma aktivnosti je dobila oceno D, kar pomeni, da jih ni mogoče izvesti oziroma da so že bili izvedeni in se avtomatsko diskvalificirajo. Če torej povzamem 60 za oceno A, to je zelo dobra ocena, 54 ocena B, 183 C in 47 D. Ko sem obiskal vsak parlamentarni odbor, sem kolegom povedal, da se bomo osredotočili na programe, ki bodo dobili oceno A ali B. Če torej komisija pravi, da jih lahko izvedemo v celoti ali pa deloma, ali pa jih je moč eh, prilagoditi ne bomo upoštevali projektov za oceno C, ki jih pokrivajo drugi programi ali pa D, za katere komisija pravi, da jih je preprosto ni moč izvesti. Zato bomo vključili tiste projekte, ki imajo oceno A ali B. 114 eh, projektov od 346 je dobilo oceno A ali B, to se pravi ena tretjina. In te bomo poskušali izvesti pilotne projekte ali pripravljalne eh, aktivnosti. Koliko denarja imamo na voljo, moramo ugotoviti, če ga je dovolj in kako bomo nadaljevali. Za pilotne projekte imamo skupno vso do 40 milijonov evrov za eh, pripravljanje ukrepe za nove je, so sredstva omenjena na 50 milijonov, skup eh, na vsota za pilotne ukrepe skupaj z eh, lanskoletnimi znaša 100 milijonov. Znesek, ki ga imamo na voljo pilotnih projektov, je 40 eh, milijonov. Če vzamemo pilotne projekte, ki so dobili oceno A, če bi jih izvedli in financirali za 100 odstotki, bi to znašalo 46 milijonov. Če vzamemo pilotne projekte, ki so dobili A ali B, bi bila skupna vsota 105 milijonov, imamo pa na voljo 140 milijonov. Predlagam torej, da nadaljujemo na naslednji način. Prosil bi politične skupine, koordinatorje, pročevalce v senci, nekateri so tudi tukaj, gospod Ljubjot iz eh, SND, eh, Ben Kömel iz EKR, torej Politične skupine bi zaprosil, da mi posredujejo seznam prioritet. Kaj je torej za politične skupine bolj pomembno? Upoštevali bomo te prioritete političnih skupin, to je prvič. Drugič poskušali bomo najti ravnoteže med parlamentarnimi odbori. Ne bomo eh, financirali 15 eh, projektov iz Kulti, nič iz ITRE ali pa obratno. Naši bomo neko ravnoteže upoštevali bomo politične prioritete političnih skupin, poslušali bomo najti ravnovesje med samimi odbori in iz teh dobrih projektov, ki imajo ceno A ali B, to so dobri projekte, bi jih rad izvedel čim več ali sprožil čim več. Če vzamemo projekte, ki predstavljajo prioriteto za politične skupine, ob upoštevanju ravnovesja med eh, parlamentarnimi odbori, če s tem pridemo malce nad eh, mejno vrednost, lahko zmanjšamo sredstva za posamezne projekte za 30 odstotkov, tako da jih čim več sprožimo, ne pa sfinanciramo do konca. Kar bi lahko povedal je naslednje. Želimo sprožiti, začeti čim več teh projektov in raje zmanjšati sredstva po projektov, namesto da bi zmanjšali število projektov. Še vedno pa moramo z, moramo z zneskom, ki nam ostane po zmanjšanju, imeti dovolj sredstev za ustrezno financiranje projekta. Če eh, sredstva eh, črtamo za polovico, potem eh, takšnih projektov sploh ne bomo mogli zagnati. To se pravi, želimo izvajati čim več projektov iz, za oceno A in B, glede na prioritete političnih skupin, ki jih moramo dobiti, tako da vemo, kaj lahko črtamo. Če bomo presegli eh, skupno vsoto, bomo zmanjšali eh, sredstva po posameznih projektih. Lahko pa tudi črtamo kakšne projekte, bolj verjetno bomo črtali projekte, ki so dobili oceno B, ne pa A, ker eh, so A projekti, ki, za katere komisija meni, da jih lahko izvedemo brez problemov, brez omejitev. Potem imamo seveda politično usklajenost, ko bomo dobili eh, vse eh, projekte, ki so dobili oceno A in B, vključno z tistim, ki jih predlaga komisija. Imamo 114 milijonov, ki bi stali, 100 milijonov pa jih imamo na voljo, tukaj bomo pa morali nekaj prilegajati, pri eh, pripravljalnih aktivnostih. Mm, tam bo stvar enostavnejša. Kar pa zadeva pilotne projekte, potrebujemo sodelovanje političnih skupin in eh, poslank in poslancev. To bi bilo vse z moje strani bi pa želel od kolegov izvedeti v naslednjih tednih, kaj se jim zdi pomembno. Ne vem, tudi odkrito povem, da morate predlagati eh, pilotne projekte kot eh, spremljajo proračuna. Ne gre, če ste jih predlagali za predhodno evalvacijo, to še ne pomeni, da so vključeni v proračun. To je treba še predlagati, zato da ne boste, to vam pravim, da ne boste pozabili eh, vložiti predlogu za spremembo proračunov. Toliko z moje strani, veselim pa se že izmenjavim mnen danes in predvsem dela za kolegi v naslednjih tednih. Hvala lepa. Hvala lepa, zahvaljujemo se splošnemu poročevalcu, dobro ste eh, obrazložili, kako naj spravimo eh, to veliko količino oblik ali odej v eh, naša majhen kovček. Predlagali se torej metodo in mislim, da eh, komisija potem bo vse to upoštevala, ker je vse skupaj zelo modro zastavljeno. Eh, kolega Denano in Vjoti sta želela morda še kaj dodati. Izvolite, gospod Denano. Ja, jaz se sprašujem o tem, kako delujejo ti eh, pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, kaj ti pred dvema letoma sem eh, vložil za Izabel projektni, eh, pilotni projekt in komisija še vedno ni oblikovala nekega razpisa. Se pravi, ali je to povezano ali in kako bo sploh prišlo torej do tega razpisa za zbiranje ponudb strani komisije? To je prvo vprašanje. Ampak komisija je prisotna morda bolj lahko odgovorila. Zdaj pa je na vrsti še vprašanje gospoda Vjotja. Hvala. Moj uh, prispevek ni vprašanje, ampak zahvaljujem se eh, kolegu za točnost, jasnost eh, pri a, a, svoji razlagi, pri delu, ki ga vodi kot poročevalec za proračun po lastni strani in po uh, strani moje skupine SND uh, e, vam lahko zagotovimo podporo, uh, gospod poročevalec, kar zadeva delovno metodo, kar pa zadeva politične vsebine, bomo o stvari razmislili in pri tem upoštevali najprej smernice, ki si jih je parlament zadal marca lani, drugič bomo upoštevali tudi uh, mandat za trialog, ki smo oblikovali že prejšnji teden in seveda naj zaželim veliko uspeha kolegu. Naslednji teden bomo delali na tem v sklopu trialoga, gre za politično zadevo in mi bomo tudi politično ocenili eh, zadevo v imenu skupine. Soglašam s tem, da ko eh, je vsega preveč, se je pač treba odločiti eh, in naj jasno povem to misel, to je metoda, za katero se tudi mi ogrevamo, me ne prepričuje, v splošnem pa ideja, da bi poskusili zadovoljiti čisto vse. Kaj ti vemo, da ko je odeja prekratka, potem a, se vsi ne morejo z njo pokriti, ne moramo vseh zadovoljiti. Zato ja, skrčiti čim, čim, manj, čim manjše število projektov, ampak skrčiti sredstva za vse projekte. Ampak jaz mislim, da imamo prioritete, Evropa ima svoje prioritete, parlament se mora zelo uh, odločno uh, odločati pri tem in se mora odzivati na potrebe državljanov in po. Na srečo v projektih, ki so jih predlagali kolegi, imamo določena navodila in imamo nekatere projekte, ki gredo ravno v to smer in torej prispevek, ki ga bomo mi zagotovili, bo tudi tak. Naj zaključim še z par besedami v predhodni analizi, ki sem jo opravil čisto na, na hitro, um, sem videl, da v dokumentu komisije letos so stroži pri svojem ocenjevanju pilotnih projektov, ki so bili vloženo, vloženi. Se mi zdelo, da je komisija poslala nekoliko strože v primerjavi z prejšnjimi leti, ampak nimam konkretnih številk. Tako po občutku sem to presodil. Hvala. Euh, in uh, ta strogost nam poenostavlja delo. Nihče drug se ne oglaša k besedi, gospod Albrecht, ne. Preden bomo prisluhnili našemu splošnemu poročevalcu za sklepe, eh, kdo lahko odgovori v imenu komisije in kdo lahko odgovori na vprašanje gospoda Denanoja, ki se čudi, da pilotni projekt je bil vložen pred več kot dvema letoma, ni imel potem konkretnega uresničevanja. Hvala. Hvala. Uh, Hvala lepa za zelo dober pregled. Komisijo zelo veseli, da poročevalec namerava omejiti. iz izvedbo projektov in uh, ukrepov na oceno A in B. Za Evropsko komisijo je bilo res veliko delo, da smo ocenili teh 346 uh, predlogov in veseli nas, da naše mnenje tudi upoštevate. Mogoče majhen komentar. Uh. Seznanjamo se z strategijo gospoda Moresana, ki želi sprožiti čim več projektov in pomočnosti zmanjšati sredstva po projektov. To je zelo razumljiva strategija. Vendar pa, če si pogledamo trend v zadnjih desetih letih, je vidimo, da ta strategija pomeni povprečno zmanjšanje sredstev za posamezne projekte. To mogoče ni neka katastrofa, vendar pa se moramo tega zavedati. Če si pogledamo povprečne vrednosti po projekti, smo bili pri 2 milijonih za leto 2000, v leto 2009, leta 2016 pa eh, smo bili že pri 500 tisoč evri, to je velika razlika. In eh, poprečni znesek na pripravljanje ukrep eh, je bil okoli 200 milijonov, če izključimo obrambo, kar seveda izkrivlja statistiko, bilani prišli med 1 in 1,2 milijone. To bi bil splošni komentar glede trenda ki smo ga zaznali. Ker pa zadeva specifično vprašanje glede pripravljalne aktivnosti Elizabej, bom moral to preveriti in vam poslati pisni odgovor, ker informacije nimam pri sebi. Tako da vam bomo poslali pisni odgovor. Vsakič, ko postavim vprašanje, mi odgovorijo, da mi bodo posredovali pisni odgovor, potem pa ničesar ne vidim. Ja. A naš kolega se je kar razjezil. Zato, gospod eh, predstavnik komisije, imate veliko odgovornost na ramenih. Čez 8 dni je nujno, da gospod Denano prejme ta odgovor, zato da ne bomo več sumničavi do komisije. Torej, čez en teden pa bomo že na zelenem tednu in eh, to je dobro za čebele. Bom, Monsieur le rapporteur général, pour conclure. Thank you. Ja, por, gospod poročevalec. Uh, ja, Hvala lepa, strinjam se, kar je povedal Nilej Joti in tudi predstavnik komisije, v smislu, da mora biti naše delo v končni fazi smiselno. Če pravim, da želim sprožiti čim več eh, projektov, ki jih predlagajo poslanke in poslanci. To pomeni, da ne smemo preveč znižati stroškov, kot sem rekel, če bomo stroške znižali pretirano, potem ne bomo mogli sprožiti projekta. Seveda poznamo tudi nadzorno funkcijo komisije, vemo, da je proračun zelo majhen in težko je izvesti pilotne projekte ali pripravljalne ukrepe z tem denarjem. Zato bi zagotovil, da ne bomo bistveno zniževali sredstev za dobre projekte, za katere mislimo, da bi jih morali izvesti, da ne levijo ti ima prav, morali bi sprejemati ustrezne odločitve, jasno mora biti, kakšne so politične prioritete, ki se morajo odražati v pilotnih projektih in pripravljalnih eh, ukrepih. Kot rečeno, bomo poskušali sprožiti čim več dobrih, ki jih je komisija ocenila dobro z A ali B. Seveda pa bomo to naredili razumno in smiselno, tako da bodo zneski, ki bodo na voljo za posamezne projekte in ukrepe, zadostni, zato da jih lahko ustrezno zaženemo. Toliko z moje strani. Hvala lepa, gospod poročevalec. Morda prihodnje leto bomo skupaj podpisali pilotni projekt, s katerim bomo eh, poenostavili postopke Komisije in Evropske unije. Pri Euh, ah, in tudi SKP nas spodbuja k temu, da gremo v to smer. Zdaj pa bom predal besedo gospodu Gajerju, ki bo predstavil predlog spremembe proračuna številka 3 za leto 2017. Prosim. Hvala lepa. Predlog spremenja proračuna številka 3 je nekoliko nenavaden, zaradi tega, ker eh, povezuje nekaj zelo znanega z nečim zelo presenetljivim. Eh, Komisija za predlogom spremenja proračuna številka 3 eh, izpolnjuje svojo obljubo, ki nam jo je dala za to leto in sicer, da bi 500 milijonov evrov ponovno vložila v pobudo za zmanjševanje brezposobnosti mladi. Kar zadeva prevzete obveznosti pri plačilih, imamo še dovolj sredstev, zaradi tega, ker so prevzete obveznosti pri ničli, nismo mogli začeti z novimi ukrepi v tem letu. To je bila ena od zadev, o katerih smo dolgo razpravljali pri pripravi proračuna za 2017, kjer je komisija v okviru proračunska postopka, o katerem smo danes že razpravljali, je podala predlog, da bi v okviru dodatno prevzetih obveznosti zagotovila 500 milijonov evrov. To je to in mislim, da k tej točki ne bo nobene diskusije in nobenih prepirov. Kar me je nekoliko presenetilo, da prihaja ta predlog spremenja proračuna z dvema predlogoma za spremembe eh, delovnega načrta dveh agencij. To se mi je zdelo nenavadno, zato sem še enkrat pregledal, ali ne bomo nekaj spregledali ob navdušenju, ki ga doživljamo ob tem predlogu komisije. Zato sem eh, postavil še nekaj vprašanj, vendar sem ugotovil, da sem eh, dvomil za manj, to se bi bilo razloga za moje sume, eh, kar eh, zadeva prekvalifikacijo kvalifikacij zaposlenih v agencijah, je vprašanje, s katerim se še lahko ukvarjam, pa kar zadeva proračune samih agencij ostane enakih, pri, tako da tu ni nobene debate, kar zadeva eh, ACER, kar pa zadeva CSA2, tukaj je funkcija izvršnega direktorja povišena z A14 na A15 ampak je vezana na osebo, to se pravi, da se to zaključi z koncem mandata trenutnega direktorja. Komisija pravi, da to ni nenavadno, svet je to tudi potrdil in tudi sam ne vidim razloga, da bi se proti temu upirali, zato bi kolegicam in kolegom eh, predlagal, da podpremo predlog spremembe proračuna številka 3, kot ga je predlagala Evropska komisija. Hvala. Prvi, hvala. Zahvaljujemo se vam, gospod poročevalec. Zdaj pa, kdo želi spregovoriti na to temo, lahko to stori. Se kdo želi oglasiti morda? Ne? V redu, dobro, potem eh, očitno ste že zadovoljivo odgovorili na vse morbitne dvome. Zato jemljemo na znanje vaše sporočilo. Eh, odbor za proračun se bo eh, moral izreči ob priložnosti seje 30. in 31. Eh, avgusta. Na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali v Strasburgu septembra. Predlogi sprememb, predloge sprememb lahko uložite še do roka, ki bo uh, sporočen naknadno. Imamo ta rok ali pa ne? Ja, datki, eh, datum, ki eh, je zelo pomeljiv za francoze, to je 14. juli do povdne, ne, do 11. Eh, ravno ko uh, bo sprevod na Elizejskih poljanah. Eh Besedo predajamo zdaj gospodu Lavi za um, temo uporabe solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Italiji, ki, uh, je, uh, ki so jo prizadele uh, zelo hude ujme. Grazie, Hvala lepa, predsednik. Evropska komisija je predlagala, da bi uporabili solidarnostni sklad Evropske unije, zato da bi zagotovili finančno pomoč Italiji, ki so jo dramatično prizadele, eh, prizadele v cel sklop eh, potresnih sunkov od eh, avgusta 2016 do januarja 2017. Šlo je za vrsto zelo hudih potresnih sunkov z magnitudo do 6,5 Richterjeve lestvice, kar je prizadelo delo osrednjo, osrednjo uh, Italijo, Abruce, eh, Marke, Laci in Umbrijo. Razsežnost tragedije pre, lahko razumemo tudi iz poročila, kajti eh, to je eh, druga eh, zahteva iz proračuna 2017, ampak to je tudi največji znesek, ki je bil namenjen iz tega sklada v enem samem obgrosu, ob, obroku. Gre za 1,2 milijardi evrov. Zato, da bodo kolegi razumeli, kaj se je zgodilo v Norči in v Umbri, Italiji in drugod v srednji Italiji samo nekaj podatkov. Potres 24. augusta 2016 je povzročil smrt 299 ljudi, eh, žrtve ranjeni pa skoraj 400 ljudi. Oktobra ni bilo smrtnih žrtev, januarja pa je bilo še dodatnih 34 smrtnih žrtev. Eh, na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove in tisti, ki so potrebovali pomoč, so presegali 30 tisoč enot v teh štirih italijanskih regijah. E, italijanske oblasti so izračunali, da skupni stroški znašajo skoraj 22 milijard evrov. To je znesek, ki presega 1,36 odstotkov e, BDP-ja v Italiji in torej presega tudi raven za uporabo solidarnostnega sklada v primeru hude naravne nesreče. Torej katastrofa je bila ocenjena kot huda naravna nesreča. In uh, zato uh, eh, znese, ki je bil predlagan, znaša ravno, pač, uh, ima pač to razsežno skupni znese, ki je na voljo je za uporabo iz solidarnostnega sklada v začetku leta 2017, zna, je znašal milijardo 115 milijonov evrov približno, kar odgovarja celotni razpoložljivosti za leto 2017 več kot 500 milijonov evrov, 500 milijonov evrov iz leta uh, 2011 in ne celotni znesek iz leta 2016, ki je bil neuporabljen. Torej znesek, ki se ga lahko uporabi v tej fazi za leto 2017, znaša 902 milijona evrov in nekaj. Uh, nekaj več. Torej, to je celota, ki je na voljo za razpoložljivost tudi eh, iz socialnega sklada v začetku leta 2017. In torej očitno je, da z razpoložljivostjo eh, iz leta 2016 plus z razpoložljivostjo iz leta 2017, ki še ostaja, ne bomo uspeli pokriti celotnega zneska, zato bo potrebno eh, in komisija meni, da obstajajo tudi pogoji, zato bo potrebno in sicer tako, kot je predvideno v desetem členu iz eh, večletnega finančnega okvira, da, pokri, da se pokriva to razliko približno 200 milijonov milijonov evrov, tako da se črpa iz letnih sredstev, ki bodo na razpolago za naslednje leto 2018. Torej ta uporaba tire, torej sprememba proračuna za leto 2017 in tudi eh, torej, ehm, gre torej za predlog sprememba proračuna številka 4 k splošnemu proračunu za leto 2017. Ob upoštevanju te hude nesreje, naravno nesreče, ki je prezedela našo državo, bi vas prosil eh, za vašo podporo, za hitro potrditev tega poročila, tako, da bi lahko glasovali na plenarnem zasedanju takoj po poletnem odmoru, tako da bi potem lahko v Italiji lahko čim prej razpolagali s temi sredstvi, zato da damo ponovnega upanja tistem, ki so izgubili vse zaradi potresa. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Levija, eh, da ste nas opozorili na tragedijo, ki je prizadela Italijo in ki nas poziva k temu, da nekaj postorimo strani celotne Evrope v obliki solidarnosti. Koreper bi moral dati svojo privolitev v zvezi z predlogom brez sprememi, sicer to 12. julija, zato da bi pospešili sprejetje tega predloga. Svet se bo e, iz, e, izjasnil v zvezi s tem, na to pa bomo imeli pisni postopek, ki se bo zaključil 4. septembra. Naš odbor bo glasoval o svojem svojem stališču na seji 30. in 31. augusta, na plenarnem zasedanju pa a, septembra pa bi morali glasovati o a, e, celotnem predlogu. Ali kdo želi a, e, spregovoriti? Ne, vse je bilo odlično povedano. Gospod Denano, izvolite. Ja, mi izražamo podporo a, e, kolegu in Italiji. Ja, to je abs eh, absolutno eh, nujno, da a, eh, a, podpremo in da Evropa izkaže svojo a, solidarnost. Gospod. A, Vali. Ja, uh, tako kot kolega Lavija bi vas tudi jaz zaprosil za pomoč, kajti eh, jasno je, da uh, imamo uh, tudi, ko govorimo o znesku 22 milijard, tu gre samo za neposredne stroške, ampak imamo seveda potem tudi posredne stroške, ki so nastali zaradi tega, kar bi lahko privedlo do pravzaprav postopne gospodarskega izumiranja celega območja. In, uh, torej, uh, odbor uh, za proračun razume, razume, da ko gre za take katastrofe, je nujno, da prije tudi do hitrega postopka um, potrditve teh postotkov, kajti eh, drugače, ko se stvari zavlečejo, eh, dejansko vse skupaj ni več tako učinkovito in zdaj govorimo o tem že eno leto po tem potresu. Kaj ti 30 milijonov, to je, bil, to je bilo predplačilo, to je seveda pomemben znesek, ampak gre za škodo v višini več milijard e, evrov. In torej ta znesek je eh, relativno majhen v takih nujnih okoliščinah. Eh, je treba torej biti nekoliko bolj eh, fleksibilni in pokazati eh, vso eh, svojo pripravljenost in povečati tudi prispevke za take naravne nesreče. Hvala, gospod Vali. In zdaj pa lahko rečemo, da smo s tem zaključili to razpravo. Bodimo konkretni, pomoč bomo vknjižili uh, v uh, predlog spremembe proračuna številka 4 in o tem bo spregovoril gospod Gajer. Izvolite. Ja, lepe kolegi in kolegi. Kolegice in kolegi. Predlog spremembe proračuna številka 4 je pravzaprav proračuno tehnična izvedba tega, kar je pravkar predstavil kolega Lavija. In to bi tudi sam predstavil, dokaj kratko dejstva smo že slišali dejansko gre za najvišjo prošnjo za solidarnostni sklad doslej. Glede na škodo, ki je nastala v teh potresih, tudi ni bilo pričakovati kaj drugega in to je popolnoma razumljivo. E, gre za prošnje britanske, se opravičujem, italijanske vlade. Več kot milijarde evrov, to je precejš eh, na vsota glede na velikost našega skupnega preračuna da je ta zahtevek eh, vsebinsko utemeljen, eh, to sploh ni nobenega dvoma, koristi so bili že povedane, ampak 1,2 milijarde nekako mobilizirati tehnično ni najlažje. Na proračunski strani imamo na voljo samo 500 tisoč in še to eh, samo teoretično, to se pravi, da lahko prerazpodimo sredstva v te namene in imamo proračunsko pravilo, ki pravi četrtino zneska lahko, eh, četrtino zneska ne smemo črpati pred eh, prvim oktobrom. Se se vedno bojimo, da bi hitro vsega, spraznili proračunske postavke, potem pa se zgodi potres in potem smo soočeni z svetom, ki nima nobenega upravka s tistim, v katerem živijo proračunski ljudje. Tako da imamo zdaj dvojni manever. Prvi je, dejansko posegamo v eh, proračun gospoda Mureša nas z eh, frontlovnikom. 900 milijonov, ki si jih sposodimo iz naslednjega leta in jih mobiliziramo v tem letu, kar pa zadeva preostanek. Tukaj pravi komisija, da ga lahko da na voljo iz sredstev, ki so še na voljo. zaradi nepritica in sredstev iz lanskega regionalnega programa. Gre torej za denar, ki je bil na voljo v obdobju financiranja 2007-2013, ki je zdaj na voljo, kar so diskutirali tudi z gospodom Hojstelem. To se pravi, ta znesek bo, ta znesek ne bo uporabljen v naslednjem obdobju, optimistično gledano. In na to upam, ker si želim, da bi pomagali Italiji. Seveda pa mi je bilo ljubše, da bi nam komisija lahko zagotovila, da je tako. Kajti, če bi pri izvedbi in dokončni izvedbi programov iz prejšnjega obdobja vendarle dobili več računov, kot trenutno pričakujemo, bomo pred veliko težavo financiranja in bomo morali bistveno bolj poseči v proračun za leto 2018, kot smo domnevali. Zato bi prosil predstavnike komisije, ki so tukaj, da nam razložijo oziroma potrdijo, da je finančna konstrukcija, ki jo predlagajo predlogov spremembe proračuna številka 4, e, tudi e, utemeljena. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Horočevalec, hvala lepa, da ste nas opozorili na to, kako zelo je bil skrčen naš proračun. Ja, in kolik, do kolikšne togosti lahko pride tudi pri uh, finančnih instrumentih, uh, s čimer dajemo uh, občutek neke n, uh, nemočne Evropske unije, ki ni sposobna proračunsko se odzvati na nek poziv k solidarnosti, uh, ki jo vsi čutimo v svojih srcih. Uh, Torej, komisija je bila povabljena, da nam poda a, svoje stališče v zvezi s tem, ko, je, ko se soočamo tudi s to, to gostjo ob upoštevanju torej, tudi te nesreče, do katere je prišlo v glavnem v letu 2016. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Mislim, da je poročevalec že zelo dobro predstavil finančno konstrukcijo. v obliki eh, sredstev iz 2017 imamo na voljo 1,15 milijard. To je tranša iz 2017 in eh, skoraj celotna tranša iz 2016, ki se prenaša naprej, če se sredstva ne porabijo v skladu za uredbo večletnim finančnim okvirom ta 1,15 milijard eh, ni na voljo 100-odstotno v tem letu, kajti kot je povedal poročevalec iz stranše 2017, eh, moramo 25 odstotkov četrtino ohraniti do 1. oktobra tega leta. To je 140 milijonov evrov. Teh 140 milijonov evrov ni moč mobilizirati v tej odločitvi za eh, potrese. Ostaja na voljo v prvih 12 eh, mesecih. Uredba pa nam v posebnih pogojih eh, omogoča in mislim, da se vsi strinjamo, da so to izjemne razmere, da lahko vnaprej financiramo sredstva iz eh, solidarnostnega sklada za 2018. In to je dejansko to, kar predlaga komisija svojim predlogom. Naprej želimo financirati eh, sredstva iz eh, proračuna 2018, tako da bi prišli do skupnega zneska na cela dve milijardi. to se pravi 280 milijonov iz stranše za 2018, kar je više kot eh, poprečje mobiliziranih sredstev iz solidarnostnega sklada, ki so, kot smo ga vajeni v zadnjih eh, letih. To seveda ne bo zadostovalo. Potencialno imamo še tistih 140 milijonov, ki morajo ostati na voljo za zadnje tri mesece tega leta če bomo ta sredstva potrebovali, ja deloma potrebovali, ali samo deloma potrebovali, jih lahko prenesem v leto 2018, da bi prišli do 180 milijonov. Upam, da sem s tem pojasnil finančno strukturo, kot jo predlagamo. In naj še enkrat eh, potrdim, da na tej stopni imam nobenih eh, dodatnih eh, zahtevkov za izplačila. Seveda se vsi zavedate, da je pred kratkim eh, prišlo do potresa v Grčiji in Turčiji. In vsi se seveda zadevamo katastrofalnih eh, gozdnih požarov na portugalskem eh, prejšnji mesec. To so tudi potencijalni uporabniki sredstev v prihodnosti in te situacije bo treba kmalo oceniti. In če se bo to zgodilo, bi lahko za to porabimo del, del teh 140 odstotkov, 280, odstot, 280 milijonov, ki so na voljo za leto 2018, kar zadeva vprašanje financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bi pridal besedo kolegu. Nisem strokovnjak za proračun, moram povedati. Res pa je, da bi države članice morali zahtevati, zahtevati zneske za prejšnjo finančno obdobje do meseca marca, ker se ni v celoti zgodilo oziroma to ni usklajeno z zneskom, ki je bil predviden, tako da imamo presežek, to so sredstva, ki ne bodo takoj uporabljena in so torej na voljo in jih lahko prenesemo za namene solidarnostnega sklada. Ja, hvala. Vi omenjate torej, verjetni presežek eh, za eh, finančno leto 2017. Vi torej predvidevate, da bo prišlo do nekega presežka, proračunskega presežka za eh, finančno leto 2017. Ja, dejansko tako. Ja. Torej, se spominjam razprave, ki smo jo imeli ob koncu leta 2014, ko je šlo za uporabo presežkov, ki so prihajali iz eh, izrednih eh, prihodkov in sicer zaradi kazni, ki so bile naložene multinacionalkam, ki so kršile pravila z področja konkurence. V redu, dobro, potem eh, bi mm, lahko imeli torej možnost eh, financiranja teh eh, primerov, torej likvidnost obstaja. Gospod Olbrecht, izvolite. Hvala. Je, bom spregovoril polsko, ker je stvar zapletena. Predstavitelj Komisije Evropejske. Hvala lepa, imam vprašanje za Evropsko komisijo. Lahko to še enkrat razložite? kako je potem, kaj se bo potem zgodilo z denarjem za Italijo. Govorili smo o tem, da se bo denar prenesel v okviru kohezijske politike. Ne pa v kohezijski sklad, ampak vendarle v okviru kohezijske politike. Zato, da bi zagotovili ustrezna sredstva v solidarnostnem skladu. to je seveda zelo zapleteno. Komisija je podprla tak eh, prenos, tudi parlament z določenimi zadržki potrdila zahtevek Italije. Iz kohezijskega sklada bi torej naj prenesli določena sredstva, ki bi jih uporabili za pokrivanje stroškov katastrofe z pospešenim sproščanjem tega denarja. Italijanska vlada pa je rekla, da bo prenesla 200 milijonov svojih sredstev neposredno. Kakšno pa je pravilo? V okviru kohezijske politike imamo eh, te premike, zdaj pa govorimo o tem, eh, kar eh, bo se dogajalo v prihodnosti ali to, kar se je že zgodilo, mogoče sem vas pa tudi napačno razumel. Tukaj gre za neko povezavo med eh, kohezijskimi skladi in solidarnostnim skladom. Imamo italijanska sredstva, ki se bodo vlagali, potem imamo mm, sklad za razvoj podeželja in solidarnostni sklad. Eh, kombinacija tukaj. On a bien noté tout à l'heure à l'occasion du débat sur la. Ja, eh, ob razpravi eh, o skupni kmetijski politiki smo poudarili, da ob začetku vsakega večletnega finančnega okvira se eh, pač določi ovojnica za vsako državo članico. To velja za SKP in tudi za kohezijske sklade. In tudi torej, gospod Albrecht nas opozarja na to, da imamo ovojnico za Italijo. Kohezijski skladi za Italijo niso bili zelo obširno izkoriščeni in torej zakaj zdaj lahko pač, zakaj ne bi črpali torej iz teh kohezijskih skladov, ki so namenjeni Italiji, zato da bi se lotili tudi tega a, problema. Torej mi, proračun za, a, a, odbor za proračun, smo sprejeli nov postopek, po katerem država članica lahko deloma vzame sredstva iz svoje ovojnosti, ovojnice, ampak ne zato, da bi to prenesli, ampak da del tega denarja spremenili brez sofinanciranja. Torej, vprašanje, ki se zastavlja, je tole. Pri čem smo v zvezi s temi um, kohezijskimi uh, skladi, s to odstotnimi brez sofinanciranja? Torej, delež, ki je predviden za regionalni razvoj, mislite na to? Torej, drugo vprašanje, ki ga jaz zastavljam, je tole. Ali bi lahko začasno porabili ta sredstva in potem bi to uh, pač povrnili, ko bi pač iz proračuna uh, lahko pridobili potrebna sredstva za to, da bi dali na voljo Italiji čim prej, v čim krajšem času, uh, pomoč, ki jo pač država potrebuje. Hvala lepa, predsednik. Torej, naj pojasnim eh, in naj odgovorim na vprašanje gospoda Olbrihta, da eh, ni nikakršnega vprašanja o tem, da bi prenesli sredstva iz kosovskih skladov v solidarnostni sklad. Govorimo o dveh ločenih verjih financiranja iz solidarnostnega sklada. Predlagamo eh, mobilizacijo 1,2 milijarde lir, eh, evrov. Uh, Poleg tega obstaja tudi dogovor, da omogočimo se sofinanciranjem 90 odstotkov dodatna finančna sredstva za pokrivanje škode, ki je nastala zaradi potresa v Italiji. Torej, to znaša več kot 20 milijard evrov, 5 milijard evrov. 55 odstotkov tega lahko prihaja iz um, s, e, s Evropskega sklada za regionalni razvoj, torej do največ ene milijarde evrov. Torej, ja, v Italiji sredstva, ki se namenjajo regijam, se lahko reprogramirajo, če želi, Italija to želi in sicer tja do praga ene milijarde evrov, ampak seveda Italija se lahko odloča tudi za manjši znesek torej največ do ene milijarde evrov, v teoriji Italija ima pravico, da to reprogramira seveda v posvetovanju z Evropsko komisijo in preusmerita sredstva ne eh, za tiste namene, za katere so bile prvotno namenjeni, ampak za namene pač eh, pokrivanja stroškov, ki so nastali zaradi potresa. Eh, posvetujem naj se s kolegom z GD Regio, ki morda želi še kaj dodati. Ja. 100%, à la fin, c'était le compromis. Torej, začetno smo govorili o 100 odstotkih, potem pa je prišel do kompromisa do. Uh, eh, 85-95 odstotkov. Uh, torej, eh, naš odbor bi želel pospešiti uh, ta postopek, vsekakor koreper bo. Uh, 12. julija dal svojo privolitev za to, da bi to pospešili. Svet se bo s pisnim postopkom izrazil 4. septembra, naš odbor pa bo o tem glasoval na seji 30. in 31. augusta, na plenarnem zasedanju pa bomo o tem glasovali septembra v Strasboru. Predloge sprememb lahko uložite do. Najkasneje 14. julija ob 11. uri k predlogu, ki ga oblikuje kolega Gajar. Gospod Gajar, im želite še morda kaj dodati k temu? Ne, samo splošno pripombo. Še enkrat moramo pomisliti, da, so, da bomo zdaj že zveze iz sredstva, polovico sredstev, ki so eh, namenjena za solidarnostni sklad za leto 2018. Iz dobrih razlogov Italija to resnično potrebuje, ampak dejstvo je, da bomo že namenili polovico sredstev za naslednje leto, in solidarnostnega sklada že v tem letu. Ne moremo namreč pričakovati, da ne bomo imeli nobenih poplav, nobenih požarov in nobenih potresov v nadaljnih letih in da bo denar, ki ga imamo še na voljo v solidarnostnem skladu v letu 2018, zadostoval, ampak upajmo da. Vsekakor se treba zavedati, da smo močno posegli v eh, blagajno za leto 2018 tega ne smemo pozabiti. Torej, pravzaprav se spopadamo z neke vrste proračunsko boleznijo, gospod Olbricht. Ja, morda je treba povdariti, da mi, parlament, se borimo za rezervo za naravne nesreče, kajti ta sistem ne deluje dan danes. Zato je treba vsaki znova opozarjati na to, da mi, se, eh, mi zagovarjamo vzpostavitev neke rezerve rezerve. Ja, dajemo pač občutek, da se ukvarjamo s solidarnostjo, ampak nimamo ustreznih instrumentov za to, da se s tem spopadamo. Torej vsakič damo, so, damo našim sodržavljanom ta uh, občutek, torej uh, ustvarjamo tak vtis, da smo nemočni in eh, s tem seveda napajamo euroskepticizem. V redu, hvala lepa, s tem smo danes zaključili, kaj ti poročilo gospoda Depreja bo predstavljeno jutri do povdne in vas opozarjam na to, da jutri bomo pričeli sejo ob 9.30, ne pa ob 9, torej po ure kasneje. Na pričeli bomo z temo uh, eh, eh, agenci, kjer je gospod Gajar poročevalec, na to pa se bomo ukvarjali uh, s temo, ki, o katerem bo poročal gospod Depre. Nihče ne želi besede, si predstavljam, zasedanje je zaključeno do jutri zjutraj ob 9.30.